Naslednja točka na dnevnem redu so vprašanja komisiji. Prvo vprašanje je predložila gospa Blinkevičutem. Nam pa bo odgovoril gospod Andor. Izvolite, gospod Andor. Hvala. Nasilje proti ženskam krši celo vrsto človekovih pravic in komisija zagotavlja, da je boj proti takem nasilju v srču naših aktivnosti. Nasilje proti ženskam se ne da utemeljiti zaradi verskih, tradicionalnih in drugih razlogov. Naš boj se odraža tudi v sporočilu iz aprila 2010 v zvezi z Štokholmskim programom, ki podarja zaščito žrtev zločina, vključno z ženskami, ki so žrtve nasilja in pa pohabitvijo genitalij. Komisija trenutno pripravlja strategijo za boj proti nasilju nad ženskami. Komisija namerava sprejeti v prvem času v prvi polovici leta 2011 strategijo za boj proti nasilju nad ženskami. Preventiva in pa dejavnosti osveščanja bodo ključne v tej strategiji. Pretekli marec je Evropska komisija okrepila svojo zauzetost za boj za oziroma za pospeševanje enakosti med spoloma in za boj proti nasiljem. Kot smo razpravljali tudi 15. junija v plenarnem zasedanju. Ta listina predstavlja tudi ustrezen okvir za boj proti nasilju nad ženskami. Odločeni smo, da bomo krepili naše delovanje tako na zakonodajnem kot področju kot pri drugih ukrepih, da preprečimo nasilje nad ženskami in uporabimo v ta namen vsa sredstva, ki so v naši kompetenci. Podpredsednika Redingova je danes tudi pred, predložila strategijo za enakost med spoloma in za. In boj proti nasilju nad ženskami je tudi ključna točka v tej strategiji. Komisija tesno povezuje doseja o nasilju nad ženskami in zaščiti žrtev, tako da bodo lahko vse žrtve tudi izkoristile ukrepe drugega svežnja. Sprejeli smo tudi resolucije, potrdili smo resolucije parlamenta v zvezi z nasiljem nad ženskami. Komisija je tudi vzela na zna, znanje predlog parlamenta v zvezi z bojem proti nasilju nad ženskami. Izvajamo tudi študijo izvedljivosti, da bi ocenili možnosti potrebe za zakonodaje na evropski ravni proti nasilju nasilju, ki temeli na spolih in proti nasilju nad otroki. To študijo bomo predstavili na konferenci na visoki ravni, ki bo organizirana v Bruslu v sodelovanju z, Evropsk z belgijskim predsedstvom 26. novembra 2010. Hvala lepa. Hvala, komisar. Sedaj bomo združili obi dodatni vprašanje. Gospa Blinkevičute, izvolite. Hvala, predsednik. Gospod komisar, hvala za vaš obširen odgovor. Vendar pa še vedno nimamo ustreznih primerljivih podatkov tako na evropski kot na nacionalni ravni o številnih kazalnikih, kot so nasilje proti ženskami ali nasilje nameravate predstaviti akcijski načrt o zbiranju tovrstnih podatkov, da bi zagotovili tudi primerljivost podatkov v Evropski uniji. Če ne poznamo prave situacije v državah članicah, se potem ta situacija tam tudi ne bo spremenila. Sedaj pa gospod Ebermajer, 30 sekund. Gospod govori brez mikrofona. iz strahu ženske pogosto zamovčijo napade. To je problem pogosto v islamskih državah. Po ocenah, Turčiji, po ocenah Amnesty International v Turčiji ena tretjina žensk trpi zaradi nasilja v družini. Vprašanje, ali strani Evropske unije razmišljate pri, pri pripravi um, te študije, da bi področje razširili tudi izven Evropske unije ali ste upoštevali tudi nasilje nad ženskami v domačem okolju v Turčiji? Hvala lepa. Izvolite, komisar. Predsednik, strinjam se z pomenom zbiranja zanesljivih podatkov in priprave ustreznih kazalnikov tudi na tem področju in lahko zagotovim spoštovani poslanki, da bo zbiranje podatkov tudi vključeno v tej strategiji, o kateri sem govoril vodoma. Lahko tudi zagotovim poslancem, da bomo upoštevali tako zunanje kot notranje zadeve, ko govorimo o boju proti nasilju nad ženskami. Predvsem, kar se tiče tudi držav v pristopnih pogajanjih ali drugih pogajanjih z Evropsko komisijo. Tu imamo veliko možnosti, da izpostavimo tudi ta vprašanja. Hvala lepa. Hvala, komisar, za vaš odgovor. Sedaj pa vprašanje gospe Harkin o uredbi številka 1083 skozi 2006. Predsednik, spoštovani poslanci, rad bi se zahvalil poslanki za njeno vprašanje. Kot se zavedati, je struktura skladov kot Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski socialni sklad sta predmet doljenega upravljanja države članice in pa so pristojne tukaj za upravljanje teh programov. Zagotoviti je treba, da se izbere operacije za sofinanciranje v skladu z kriteriji in v skladu za pravili države članice in pa Evropske unije. Tu sta tudi torej Evropska uredba 1084-2006 predvideva pravila tako za strukturni sklad kot za kohezijski sklad. Prvi je tudi v 42. uvodni izjavi, ki upošteva investicijske projekte, tu mora komisija tudi upoštevati, da sredstva iz skladov ne smejo prispevati oziroma pri pomoči k temu, da bi se kakorkoli vplivalo na izgubo uh, delovnih mest. Druga referenca pa je v členu 57, ki pravi, da morajo države članice zagotoviti, da se investicije, ki so sofinancirane, ohranjajo vsaj še pet let po zagotovitvi same izvedbe. Kjer pa ta investicija ne e, izpolnjuje teh pogojev, pa je treba denar vrniti. Oblasti morajo obveščati komisijo o letnem, e, se pravi na letni ravni v svojih poročilih, o investicijah, ki ne izpolnjujejo teh pogojev. Komisija pa mora obvestiti tudi druge države članice. Komisija in države članice morajo zagotoviti, da projekti, ki so bili predmet postopka oživitve, ne prejmejo prispevkov sklada. kjer giri za medsebojne transakcije. tu gre predvsem za izboljšanje um, pogojev bivanja. Investicija se mora ohraniti tudi za pet let za regionalno um, investicijsko pomoč in pa pomoč za poslovanja. Komisija je ustvarila tudi spletno stran, ki nudi um, informacije o državnih pomočeh in pa o izjemah. kar se tiče tudi zahtev v zvezi z javnimi podatki, pa morajo države članice tudi objaviti seznam vseh prejemnikov in pa ustrezni zneske javnih, fin, javnih sredstev. To je tudi na spletni strani socialnega sklada in tu so tudi povezave do skladov v državah članicah. Hvala lepa, gospa Harkin, vaše dodatno vprašanje. Hvala lepa in hvala komisar za vaš zelo obširen odgovor. Mislim, da je pomembno, da smo koherentni pri industrijski politiki. Imam pa eno specifično vprašanje, ki bi ga dodala. Govorili ste o izvedni, uvodni izjavi 42 in. in da, se, da ni dovoljen prenos in da se ohranijo tudi investicije pet let, ampak ali je kje napisano, kaj se zgodi potem, ko so uh, ko subvencije dodeljene, da se zagotovi, da v drugih državah niso delavci um, odvečni. Kakšne pa so posledice, če se to vendarle zgodi? Hvala lepa, komisar, izvolite. Hvala. Uh, mr president uh, honourable members uh, gospod predsedujoči gospa harkin naj povem da imamo mehanizem imamo tudi monitoring spremljeno saj je eh, sklad prisoten posod in tudi mesta EFS med seboj komunicirajo, tako da lahko spremljajo, kaj se dogaja v različnih državah, eh, članicah. Če prihaja do nepravilnosti, potem tukaj obstaja možnost izmenjave informacij, posredovanja informacij, če je to potrebno in imajo tudi v rokah orodja za potrebne korekture. Hvala lepa, gospod komisar. Bojim se, da gospoda Sikerskega ni, tako da bomo njegovo vprašanje preskočili. Zahvaljujemo se vam za vaše odgovore in tudi z vašo prisotnost. Zdaj pa prosimo gospoda Oettingerja, da pride naprej. Hvala lepa. And the first question to Mr. Oettinger is number 24. Prvo vprašanje, 24, gospoda Marka Tarabele.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 Lahko vidimo različne razloge za to. Komisija je v okviru eh, predpisov o konkurenčnosti vedno sprejemala ukrepe, najkasneje pri nemškem podjetju EON in RVE, pri elektriki in plino, pri EDS-u za plin in pri švedskem podjetju glede prenosnega mrežja. To je bistveno vplivalo na, oziroma bo bistveno vplivalo na cene energije v Evropi. Na seji ministrov za energetiko sem povdaril, da so predpisi za notranji trg v Evropi eh, takšna, da podpirajo in imajo za cilj varstvo potrošnikov. Storiti želimo vse, da bi izpolnili eh, skupnostne obveznosti in da jih ustrezno definiramo, tako da bodo ta transparentna in preverljiva. Kar zadeva konkretne obračune pri potrošnikih, eh, veljajo tukaj nacionalni predpisi tako, da, države člani, da so države članice odgovorne za strukturo, za obliko teh obračunov in lahko na to tudi vplivajo. Z ciljem izmenjave dobrih eh, praks, eh, benchmarkinga. O tem razpravljamo v forumu za energetiko. Tam se ukvarjajo z najboljšimi rešitvami za obračunavanje energije in rezultati oziroma Ta forum je tudi javno dostopen. Notranji paket za energetiko tudi zajema odbiranje števcev, kot tudi inteligentnih eh, električnih števcev. Vse to želimo pospešiti. Imamo tudi naslov na poti do eh, energetske Evrope, to smo pripravili pred nekaj letih, imamo v različnih direktivah in tudi v nacionalnih izvedbenih predpisih, v katerih so urejene pravice potrošnikov in ta pravila so tudi zavezujoča. Na te temi bomo delali naprej eh, skupaj s ostalimi ministri za energijo. Hvala lepa. Naj povem, da moramo zaključiti ob 2030. Eh, tako da bomo lahko tukaj pokrili vprašanje gospoda Tarabelle, gospe Tikao, gospoda Šuntica in gospoda Jakolina. Bojim pa se, da ostalih vprašanj danes ne bomo mogli obravnavati. Torej, najprej dodatno vprašanje gospoda Tarabele, potem gospoda Tikao in ostali. Gospod Tarabele, izvolite. Hvala, gospod eh, predsedojoči, gospod komisar. Evropska banka je objavila rezultate, ki kaže, že na velike spremembe v cenah elektrike, sploh v Belgiji. Od liberalizacije so prišle velike težave. Eh, francoski regulator opozarja na velike eh, težave. Govorili ste o tej listini za cilji, da bomo v treh eh, letih dobili to listino o pravicah potrošnikov. Ne želimo biti eh, odpirati vrat za nadaljne zlorabe. Eh, lahko upamo, da boste sprejeli ustrezne odločitve tako in da boste sprejeti odločitve hitre, tako da bo lista čim prej pripravljena. Gospod Ikao, za pol minute. Thank you, Mr. Chair, Mr. Commissioner. Až dori samo. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar. Prijela bi se na transparentnost eh, obračunov električne energije oziroma energije za gospodinstvo v Evropi in bi vas vprašala, ali nameravate spostaviti neki skupni okvir glede minimalnih informacij, ki se morajo nahajati na računu za energijo. Tako da bodo področniki lahko to dobro prebirali in da bodo ti računi tudi jasni. Gospod Obermajer. 30 sekund. Hvala. E, predsedujoči, gospod komisar, odlično je, da se lotevamo transparentnosti, da se borimo proti pomanjkanju transparentnosti. Brez tega nimamo zdrave konkurence, brez zdrave konkurence pa nimamo zadovoljnih odjemalcev. Še eno vprašanje. Nekateri upravitelji prenosnih omrežjih e, ne želijo dajati na voljo maksimalne zmogljivosti zaradi tega da bi oteževali vstop na trg drugim eh, gospodarskim subjektom. Se bo to kdaj eh, uredilo? Mi lahko na to odgovorite. Hvala. Gospod komisar, izvolite. All Ihre Fragen sind berechtigt und wichtig. So, vaše vprašanja so pomembne in upravičene in kažejo na to, da še nismo na cilju liberalizacije energetskega trga ima smisel samo, če imamo tukaj tudi konkurenco, transparentnost in možnosti regulacije oziroma prenosa od eh, mesta proizvodnje do mesta porabe. S našimi paketi za notranji trg eh, smo na dobri poti s eh, svojimi postopki o prekrških, kažemo državam, ki še niso izpolnili svoje obveznosti v drugem eh, svežnju notranjega trga bomo še eh, bližje ciljo z tretjim svežnjem bomo počakali do naslednjega leta, do takrat mojo vse države članice pokazati, kdaj naj bi dokončno izvedli predvidene ukrepe. Slišali smo, da nekatere da se nekatere omrežja oziroma nekateri vodi ne izkoriščajo, če tudi obstajajo. Tukaj bi potrebovali konkretne informacije, tukaj gre za dostop tretjih eh, strani. Je pa naše skupno prizadevanje, da bi vsak vod za vsakogar za enake pogoje prosto dostopen. In to velja tudi za plin, kjer imamo še velike pomanjkljivosti do začetka leta bomo pripravili mestno poročilo o notranjem trgu z energijo, kje smo, kam želimo, tako da bodo vsi v podjetjih, pri nacionalni politiki in tudi v parlamentih vedel, da mislimo resno. In pogosto se dogaja, da soboto in nedeljo v lepih govorih povdarjamo to vprašanje, od ponedeljka do petka pa nič ne naredimo. Sami si prizadevamo za to, da bi države izvajale te ukrepe, kajti poleg notranjega trga potrebujemo tudi izobraževanje potrošnikov in obveščanje potrošnikov, pa tudi uveljavitev tehničnih možnosti, naprimer za pametnimi števci ki bodo omogočili nadzor v gospodinstvih, hkrati pa potrebujemo ustrezno konkurenco, tako da bi zadostili interesom potrošnikov na notranjem trgu. Hvala lepa. Gospod komisar, smo pri 25. vprašanju, gospeti KAO, glede regionalnega sodelovanja na področju energetike. Gospod komisar, beseda je vaša. gospod predsedujoči, gospe in gospodje, vaše zanimanje za razvoj inteligentne energetske infrastrukture, torej pametnih omrežij, pozdravljamo. Trenutno nimamo veliko praktičnih izkušenj z pametnimi omrežji, rezultati naših študij so takšni, da jih je treba interpretirati z vso previdnosti, previdnostjo pred dvemi leti smo dobili študijo z rezultatom, da pametne, pametna omrežja večjo porabo, da bi lahko pametna omrežja znižala večjo porabo v Evropski uniji eh, do leta 2020 eh, do 9 odstotkov. S tem bi eh, privačevali letno milijardne zneske. Tukaj vidimo prednosti na področju tehnike kot tudi varnosti, tako za trg kot za potrošnike. Pametna omrežja omogočajo z inteligentnim monitoringom boljše spremljanje elektroenergetskih eh, tokov in izboljšujejo varnost in zanesljivost dobave. Potrošniki pa lahko po drugi strani bolje nadzorujejo in upravljajo svojo potrošnjo. Seveda, to ni zaston, zato so potrebne velike investicije, tako javne kot tudi zasebne. Nekatere države članice so že sprejeli ustrezne ukrepe za uvedbo takih eh, omrežij. Švedska in Italija sta naprimer za 100 odstotkov svojih potrošnikov opremile svoje potrošnje opremila z pametnimi števci. Nizozemska Španija in Združeno kraljestvo bodo sledile. Evropska komisija podpira vse evropsko uvedbo pametnih eh, števcev in ustreznih omrežij in to v obsegu, ki bo presegal tistega, ki je opredeljen v direktivi. Zato smo spostavili tudi delovno skupino, ki se ukvarja s pametnim omrežjem. Za predstavniki industrije Eh, politike in tudi podjetij, elektroenergetskih podjetij. Skupaj poskušajo ugotoviti, kakšne so potrebe in preverjajo, kakšne so smiselne nadaljne eh, kakšni so smiselni nadaljni tehnični standardi. Svoje rezultate bodo predstavili tudi v Evropskem parlamentu. Sporočilo, ki ga omenja gospod Tekao glede regionalnih eh, pobud, ima več ciljev in se ne omejuje samo na pametno mrežo. Namen eh, tega sporočila komisije bo zagotoviti boljše eh, sodelovanje med regulatorji na nacionalni ravni, tako da bi prišlo do regionalnega omreženja. Cilji so torej regionalno povezovanje in v upravljanje z regionalnimi pobudami. Pri tem je treba omeniti tudi vlogo agencije za sodelovanje regulatorjev ESA, ki bo začela delovati pomladi naslednje leto. Evropskih energetskih ciljev ne želimo veljaviti samo na evropski ravni, temveč tudi preko regionalnih eh, pobud in vse to tudi podpiramo z našimi ukrepi. Hvala lepa, gospod Tikao. Hvala lepa, gospod komisar. Rada bi vam postavila še eno vprašanje, kajti pametna omrežja bodo veliko prispevala k povečanju energetske učinkovitosti, pomagala nam bodo. poiskati eh, območja, kjer je velika poraba energije oziroma kjer je pomanjkanje energije. Zato vas sprašujem, ali imate v mislih kakšne investicije tudi v bodoči finančni perspektivi. Gospod komisar, izvolite. Kot veste. Ist entsprechende Mittel enthalten smo vključili v našem načrtu, ki ste ga tudi podprli, ustrezna sredstva. V naslednjih tednih bomo v komisiji morali odločati o tem najprej v pregledu in potem v načrtu, za kakšne namene bomo predlagali porabo preočunskih sredstev, potem pa morajo to dobiti še države članice. Zdaj bom povedal to pavšalno, noče biti nekolikjalno pri svojih izjavah. Mislim, da bodo tista sredstva, ki so navedena v načrtu in v konjunkturnih programih, da bi morali ta sredstva ohraniti. Boril se bom za to, da bomo na področju investicij imeli tako sredstva za infrastrukturo, tako evropsko infrastrukturo, kot tudi. Eh, denar za investicije v gospodinstvih, ki je potrebna za tehnološko nadgradnjo. In upam, da me boste pri tem podprli. Hvala lepa. Zdaj prehajamo na vprašanje 26 gospoda Čuntisa. Gospoda Hača Đorđu je pripravil to vprašanje. Mogoče bomo prišli še do vprašanja gospoda Jakolina. 28, 29, 30, 31 in 32 pa bodo dobili odgovore po pisni poti. Opravičujem se za kolege, ki so tukaj eh, in tistim, ki so še v svojih pisarnah. Gospod komisar, prosim, 26 vprašanje je vaš odgovor. Tukaj omenjamo energetski trg v Grčiji in njegovo prestrukturiranje. lahko ugotovimo, da je z odpiranjem trga za konkurenco prišlo do bolj učinkovite razporeditve resursov. S tem se omogoča tudi rast in eh, zaposlovanje na področju energetike in to bi se tudi preneslo na druge gospodarske, v druge gospodarske sektorje. Grčija se mora odločiti, kako bo prestrukturirala svoj energetski sektor v okviru evropskih eh, predpisov. Tukaj gre za unbundling, za razvezanje proizvodnje in prenosa energije, tukaj treba spodbujati konkurenčnost. Lahko imamo tudi vprašanja proračunskih sredstev, ko gre za Grčijo, ko bo razmišljala o delni privatizacija določenih resursov. Tukaj gre za deloma za rjavi premog in za hidroenergijo ki je v državnih lasti in tukaj gre za zagotavljanje večje konkurence. Seveda je stvar Grčije, kako bo na osnovi grš, eh, evropskega prava to izvedla, gre za ustrezne izravnalne ukrepe. Kako zagotoviti, da ne bo edino podjetje, ki trenutno obstaja, dobilo vse koriste? koristi. Na področju rjavega premoga je Grčija trenutno v postopku prestrukturiranja in mora izpolniti svoje eh, zaveze, ki izhajajo iz eh, zahtev komisije. Eh, tukaj vodimo dober dialog z Grčijo, ki se mi zdi pomembno. Trenutno eh, ta država izvaja ukrepe na področju proračunskega nadzora, ki so vredni vsega občudovanja za to želimo zadeve reševati v partnerskem odnosu do Grčije. Kar zadeva cene za potrošnike, so bile določene tarife, ki niso enotne in ne upoštevajo cen eh, proizvajalcev in prodaje na debelo. Sredi tega poskušajo racionalizirati te postopke. V Grčiji naše mnenje je, da je treba cene za potrošnike obdelovati na osnovi stroškov, tako da bi jih tudi spodbujali k varčevanju z energijo in omogočili potrebne investicije. Cene elektrike so v Grčiji trenutno sorazmerno nizke, e, tudi zato, ker je dokaj ugodna proizvodnja e, v termoelektrarnah z rjavim premogom in tudi energije, vodne energije v hidroelektrarnah zaradi veliko vode v zadnjem obdobju. Tukaj pa prihajajo še drugi faktorji. Eh, vedno več uporabe dražjih eh, energentov, kot je plin in vse to pomeni, da bodo cene naraščale. Tudi zmanjšanje zmogljivosti, vodnih zmogljivosti bodo prispevali k povečanju cen to vpliva na povišanje cene neodvisno od liberalizacije trga. Zato je toliko bolj pomembno, da sistem oblikujemo čim bolj učinkovito, tako da ostanejo stroški čim nižji, tako za gospodarstvo kot za gospodinstva. Hvala lepa. Gospod Hadačurču in potem Podimata in pa Panicolo. Hvala lepa. Sporazum o dogovoru, ki je bil sprejet z komisijo, pravi, da bo spostavljen instrument, ki bo omogočil racionalizacijo na področju energije in da bo to vzpostavljeno do leta 2013, predvsem za gospodinstva, ko gre za dobavo energije gospodinstva. In trenutno imamo eh, cene električne energije za posameznika. Kako naj bi to pomagalo Grčiji, da izide iz krize, inflacija je trenutno 5,6 in to je s tem tudi povezano. Kaj misli komisija, da bi bilo treba storiti? Hvala lepa, gospod Podimata. Eh, gospa Podimata, pol minute. Hvala, predsedujoči. Na nekaj omenim, kar zadeva razvezo lastništva med eh, proizvodnimi in prenosnimi kapacitetami. Grčija, kot tudi druge države članice, lahko same odločajo o tem, kaj bodo storile v skladu z evropskimi predpisi. Seveda. imamo na voljo tri modele in vsaka država se lahko odloča, kateri model uporabiti. Gospod Papa Nikolao kot naslednji. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospod eh, komisar. Pomembno si je ogledati celotno vprašanje dobičkov, ki se tukaj kujejo položaj področnikov je seveda zelo pomembno, sploh v gospodarski krizi, preden pa dobimo ustreznih ja, predlogov. Bi me zanimale, so bile izvedene kakšne študije, kateri predlogi bi bili najboljši, če bi prišlo do privatizacije, kako bo to povezano z poslovanjem in eh, dobički podjetij. Hvala lepa. Gospod komisar, izvolite. ich betrachte die Entwicklung in Griechenland mit Razvoj v Grčiji spremljam z velikim zanimanjem, pa tudi spoštovanjem, spoštovanjem za vlado, ki je iz, v svojem položaju pogledala v prihodnost, sprejemala dolgoročne ukrepe, zniževala stroške in izdatke, sprejemala reforme in to v partnerstvu z komisijo in evropskimi institucijami kot tudi svetovnimi institucijami. In tukaj poskuša čim bolj utrditi, konsolidirati svoj proračun in s tem prispevati k izboljšanju situacije. Seveda vidimo vse te povezave, dejstvo pa je, da ne moremo sprejeti moratorija na uporabo predpisov, ki veljajo za notranji trg to je moja dožnost, ne moja pravica, da opozarjam na liberalizacijo, na odpiranje trga, odpiranje za konkurenco in izboljšanje pogojev za potrošnike. Pravila v notranjem trgu so bistveno starejše kot eh, moje članstvo v komisiji. Unbundling, ta razveza lasništva je prav tako starejša šega datuma na ta memorandum ne gledam eh, restriktivno, ampak pragmatično, kar pomeni, da je treba omogočiti čim večji manevrski prostor pristojnim v Grčiji pri razvezi lastništva. Ne govorim o tem, da bi naj prodali omrežja. Predpisujemo transparentnost, predpisujemo to, da ne more proizvajalec eh, posegati v omrežje, tako da je omrežje dostopno za vsakogar, ki ga želi uporabiti, za vsakega konkurenta na trgu elektrike in plina. Želimo upoštevati vse interese Grčije, kar ne velja samo za na problematiko povezano z proračunom, ampak tudi z trgom energije. Hvala lepa, komisar. Zdaj še zadnje vprašanje, 27. gospoda Jakolina. Naj še enkrat povdarim, da bo to zadnje vprašanje v tem sklopu vrtanje nafte v sredozemlju. Gospod komisar, izvolite. herr präsident herr abgeordneter iacolino meine damen und herren! gospod eh, predsednik eh, gospe in gospodje gospod iacolino tematika je na moji agendi precej visoko sedmega julija smo nazadnje tukaj na plenarnem zasedanju govorili o pet eh, centralnih področji osrednjih področji delovanja o offshore operacijah v evropi in mejnih področjih pri čemer je treba zagotoviti kar največjo stopnjo varnosti treba je ugotoviti, kateri ukrepi so potrebni in varni. Potem je treba poštevati tudi ustrezen nadzor. Želimo se zagotoviti, da bomo v Evropi konsekventno uporabljali najviše varnostne standarde. To zahteva bolj tesno sodelovanje med nacionalnimi regulatorji držav članic, ki imajo trenutno veliko odgovornosti za inšpekcijske preglede in so odgovorni tudi za izvajanje predpisov. Zagotoviti želimo, da bodo države članice za offshore dejavnosti uporabljale stroge kontrole. Tudi odobritev takšnih dejavnosti po trenutni zakonodaji sodi v pristojnosti držav članic. Moj nasvet je bil pred poletnim odmorom, da bomo previdni pri tovrstnih dejavnostih tekoča dela in izvajanje in podeljevanje licenc pa ne zaustaviti. Ta dela potekajo pod ekstremnimi pogoji. Nekatere države, med njimi tudi Italija, so se odločile, da bodo sledile temu preventivnemu konceptu. Komisija pa je potem sprejela korake, zato da bi zagotovila varnost na svetovni ravni. Najprej gre za evropske regije torej za sredozemlje. Tukaj imamo skupne interese v okoljskem področju, kajti onesnaženje sredozemlja lahko pomeni tudi hude posledice tako za južne in severne obale eh, sredozemskega morja. Zato smo se povezali z Alžirijo in Libijo in ministrom odgovorim za to področje predlagali tesno sodelovanje. Sredozemlje namreč ni deljivo. Komisija namerava predlagati zelo visoke varnostne standarde, zelo stroge varnostne standarde in to želimo uveljaviti tudi v kapitolu. Ta pravila bi morala se vodi tudi jasna pravila glede odgovornosti. Treba je tudi konsolidirati prostorsko območje in pravno območje, tako da bi bolje pokrili eh, tudi vidike, kot eh, je biotska raznovrstnost in podobno. Konec tega leta bodo začeli veljati predpisi o varstvu okolja, ki bodo zavezojoči. In podali bomo še nadaljne predloge za druga področja. Če govorimo o kodeksu ravnanja, tistih ja, ob sredozemskem morju, moramo poskrbeti za to, da bomo sprejeli vse ukrepe za izboljšanje varnosti, za izboljšanje eh, varnostnih ukrepov ne samo za evropske vode, temveč za vse vode, tudi tiste, ki, tiste, ki mejijo na Evropsko unijo. Postopke odobritve moramo preveriti z oziroma na to in eh, preveriti tudi tehnične sposobnosti upravitelja. Prav tako je treba zahtevati dokazila v finančni zmožnosti, tako da lahko neko operater nosi stroške tudi za najbolj črni scenarij. Komisija bo čez nekaj tedno sprejela sporočilo glede varnosti vrtin nafte in plina in bo poskrbila za to, da bomo zagotovili čim večjo varnost eh, tako za evropske državljane kot za evropsko okolje. Eh, tukaj bomo obvestili ustrezno člane odbora ITRE in se bomo z njim tudi posvetovali. Thank you, Hvala, gospod komisar. Gospod Jakolino, gospod Rubik in gospod Mukonajte Mikolajnene. Hvala predsedujoči, hvala lepa, da ste mi dali besedo. Zahvaljujem se gospodu komisarju. Neka prošnja za pojasnila. Eh, torej, jamstva, ki jih ponuja komisar, eh, so seveda dobrodošla in to mu priznavam. Ampak komisar ne misli, da bi bilo mogoče poseči pri libijskih oblasteh za to, da bi se ta moratorij, o katerem je govor, se udejanjil. In ali ne misli morda komisar, da v okviru akcijskega programa za sredozemlje to odločno sodelovanje bi se lahko uresničevalo še bolj učinkovito? Hvala. Thank you. Mr. Rubik. Hvala lepa, gospod Rubik. Spoštovani gospod predsedujoči, gospod komisar. Kateri mednarodni instrumenti so na voljo, da bi tudi na svetovni ravni uveljavili eh, konkurenčnost in pa postopke odobravanja, ki pomenijo enake, ka tveganje enake stroške za vse? Ugotavljam, da pri mnogih postopkih odobritve nismo več eh, zmožni vzpostavili potrebnih struktur. Gre za učinkovito, hitro, ampak eh, tudi ustrezno skrbne postopke za realizacijo projektov. To je še posebej pomembno. Hvala lepa. Yes, um, Sorry, se upravičujem, ker ne znam izgovoriti vašega primka in upravičujem se tudi, ker ne bomo prišli do vašega vprašanja. Torej, žal ne bomo prišli do vašega vprašanja. Lahko pa postavite dodatno vprašanje komisarju. Hvala. Gospod predsedujoči, ne bom eh, mogla postaviti svojega vprašanja, ampak eh, ta tematika je zanimiva tudi za me. Pozdravljam pobude komisije za ukrepitev pravnega okvirja, kar zadeva okoljska vprašanja kar zadeva vrtanje za nafto in plinom. Moje vprašanje je podobno in se nanaša tudi lahko na sredozemlje. Gre za eh, Baltsko morje in za eh, države, ki niso članice, države članice in mejijo na Baltsko morje. In zanima me, kako bi torej, mi oblikovali naš odnos do teh eh, tretjih držav, gospod komisar. Es geht zunächst darum, dass wir Najprej gre za to, da moramo bodi si prek držav članic ali evropsko si prisvojiti najvišje standarde. Pri tem moram reči, da v Veliki Britaniji obstajajo visoki standardi in visok know-how, isto velja za našo partnersko državo Norveško. V sporočilu želimo državam predstaviti, da najvišje, najvišji standardi za odobritve, za varnost obratovanja, za zasilne eh, načrte, za izobraževanje in usposabljanje v Evropi morajo biti priznani, splošno in to vezujoče priznani. Drugič, kar se tiče zunanjih kontaktov na, te, na področju energije, bomo tudi to vključili. To smo že storili pri Libiji in tu bomo še malce. Uh, nadaljevali s tem pri drugih dialogih v Črnem morju, v Baltiku, v Rusiji, naprimer, eh, smo tudi to vključili v razprave. Tretjič, želimo tudi vplivati na evropske igralce, naprimer podjetje kot je Shell ali Total ali BP, ima standarde in norme, ki si jih nalaga in jih bo predpisalo v, pri globinskem vrtanju v uh, na, na ozemlju Evropske unije. In potem verjamem, da bodo isti standardi, ki so jih uporabljali tudi na norveškem in ki so možni, da se to lahko zahteva tudi v Libiji, tudi standardnega dumpinga ne bi smelo izvajati nobeno evropsko podjetje, ki je dejavno na svetovnem trgu. Zato uh, bomo tukaj skušali doseči, da bodo evropska podjetja, ki izvajajo tukaj standardi, ki so tukaj izvedljive, to tudi izvajajo. Važali za to, da bojo ti standardi prenosni tudi drugam. Hvala. Hvala lepa, komisar, za vaše izčrpne odgovore na postavljeno vprašanje. Oproščam se eh, tistim, ki so postavili vprašanje od 28 do 32, prejeli bodo pisne odgovore. Eh, imamo pač eh, časovne omejitve, ki nas zavezujejo. Zdaj prehajamo k vprašanjem gospe Gwengan Quinn. Začeli bomo z vprašanjem 33. Eh, ki ga postavlja gospod Cukalas, ko bo eh, komisarka zasedla svoje mesto, bo lahko odgovorila na to vprašanje in pričakujem, da bomo lahko odgovorili na vprašanje vsaj do 35. Morda še kakšno več, potem pa bomo nadaljevali. Please, Commissioner. Izvolite, komisarka. Hvala lepa, predsedujoči. Aprila tega leta komisija je sprijela sporočilo o poenostavitvi eh, izvajanja eh, okvirnega programa za raziskave, kjer predlaga celo vrsto izboljšav, ampak tudi globoke spremembe kot sprememba pravne podlage za evropske raziskave in tudi ponovno uravnoteženje. Eh, odgovornosti, predvsem na področju tvegan. V a, razpravi z vsemi deležniki a, dejansko želimo se usmiriti predvsem v rezultate in z pavšalnimi zneski. Na tak način se bomo a, bomo odpravili določene težave in plačila bodo povezana z poročanjem o konkretnem napredovanju na znanstvenem področju. Komisija se zaveda, da tukaj imamo lahko določene pomankljivosti, recimo kar zadeva mm, pogajalske postopke in seveda različne stopnje udeležbe različnih deležnikov. Vsekakor zavedamo se različnih vplivov in proučili smo vse vidike, preden smo dali naše predloge. Kar zadeva sedmi sedmi okvirni program. Dejansko eh, bo eh, ta program trajal mesec manj kot pa predhodni program. Sicer lahko še pospešimo eh, postopke z tudi primerjavami z nacionalnimi skladi. Vsekakor prav gotovo. Uh, s prizadevanji za vzpostavitev evropskega raziskovalnega prostora in s harmonizacijo z evropskim sistemom financiranja moramo reči, da smo zastavili dolgoročne cilje dejansko sedmi in osmi okvirni program prispevajo k temu cilji in skupna prizadevanja bodo pomenila boljše, boljši napredek. Seveda potrebovali bomo tudi zunanje financiranja eh, v okviru tega sklada. Vsekakor eh, visoko tvegane raziskave so predvsem zanimive in to spremlja tudi Evropski raziskovalni svet. Analize kažejo, da predhodno proučevanje eh, je učinkovito učinkovito pri dodeljevanju sredstev tem tveganim raziskavam. To je ključni eh, instrument za to, da, da eh, posta, se postavimo po robu begu eh, možganov. Dejansko sklad Marie Curie je omogočil postavitev eh, na tisoče novih raziskovalnih mest v Evropi s skupnim eh, zneskom 4,7 eh, milijonov evrov. Dejansko tako smo eh, dejansko poskrbeli za eh, plač privlače za kar 50 tisoč novih raziskovalcev v Evropi, kar dejansko prinaša nova, novo upanje eh, v javni in zasebni sektor. Eh, dejansko potem tudi štipendije sklada Marie Curie je omogočil tudi vključevanje novih ljudi in eh, s tem smo se lotili konkretno vprašanja bega možganov. Hvala lepa, komisarka. Sedaj pa bo gospod Cukala spostavil dodatno vprašanje, na to pa gospod Rubik in na to gospa Tikao. Izvolite, gospod Cukala, 30 sekund. Hvala lepa, komisarka, za vaš odgovor. Vprašanje, ki sem ga postavil, je imelo kot cilj to, da opozorim na dejstvo, da Evropa kljub ambicioznim načrtom še vedno zamuja glede na lizbonske cilje, tako kot eh, so bili določeni eh, začetno. Letos eh, rezultat je pač ta, da imamo države Azije in Pacifika, ki beležijo nek razvoj, nek eh, nedverjetni razvoj na področju raziskav, to velja tudi za Združene države, ne pa za nas. Kakovost, eh, torej, ki jo zasledujemo, mora biti nujno okrepljena. Hvala lepa, gospod Rubik. Spoštovana komisarka, finančni okvir za raziskave je trenutno doživel zelo intenzivno razpravo s projektom ITRA in zmanjšanja v sedmem okvirnem programu in v programu CIP so predmet temeljitih razprav in parlament zavrača zmanjšanje sredstev na tem področju. Ali si lahko predstavljate tudi nek nov okvir, kjer bi lahko zagotovili dodatna sredstva na mednarodni ravni za pozdrav program ITRA? Domnule președinte, doamnă comisar, întrebarea mea se referă la alocarea unei, unui proces predsedujoči, moje vprašanje se navezuje na dodeljevanje določenega odstotka, recimo 50 odstotkov vseh sredstev za raziskave samo za konkurenčnost na področju malih in srednje velikih podjetij, kajti večkrat SMP-ji ne morejo zagotoviti sofinanciranja oziroma ne morejo konkurirati velikim podjetjem. Eh, jaz se tudi sprašujem, ali nameravate ustvariti skupni sklop pravil za financiranje raziskav, tako da univerze bodo lahko lažji dostop do teh sredstev. Hvala lepa. Komisarka, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa poslankam in poslancem, ki so postavili vprašanja. Čeprav do, se bomo povrnili k zadnjemu vprašanju, ker je to tema tretjega postavljenega vprašanja. Mislim, da je pomembno povdariti politične točke v tem okviru. Potrebujemo medinstitucionalni sporazum, kar, razim, kar zadeva delovanje evropskih raziskovalnih programov. Zato tesno sodelujem z dvema odboroma v parlamentu, sicer za ITRA in za. Uh, odborom za proračunski nadzor in seveda tudi z računskim sodiščem, zato da oblikujemo neko enotno politiko v zvezi s temi zelo pomembnimi vidiki. Mislim, da pravila, ki bodo ureja delovanje evropskih raziskovalnih programov, morajo biti jasno postavljanja in predvsem morajo biti dosledna mislim, da, na, da upravičenci in pros, tisti, ki prosilci, kar zadeva sredstva, ne bodo to podjetje iz javnega sektorja ali pa raziskovalni centri, morajo točno vedeti, kako lahko črpajo iz teh sredstev. Torej, sprejemam apsolutno to, kar je bilo povedano v zvezi s tem, zaradi tega imamo politiko v komisiji, ki, ki zasleduje poenostavitev pri komuniciranju. Eh, in kaj ti zavedamo se, da moramo poenostaviti v vedno večji meri politike, ki jih razvijamo na tem področju, kajti poenostavljanje teh programov je ključna politična prednostna naloga za nas in za me in za cel kolegi in potrebujemo zelo jasno odločen pristop in partnerstvo s parlamentom za to, da dosežemo to dodatno postavitev. Kar zadeva pa itre, naj povem, da dejansko ne samo ta a, komisija, ampak tudi predhodne komisije so se osredotočile na, vpraš, na neko celostno, celosten odgovor na to vprašanje. Zelo dobro se zavedam tudi občutkov in čustev v parlamentu, ko govorimo o financiranju, ampak ITER je projekt, ki je res inovativen, ki lahko res pomeni neverjetne prednosti ne samo za Evropo, ampak za cel svet, če bo uspešen. To je tudi projekt, ki ne vključuje samo Evropske unije, ampak nedvomno je projekt, pri katerem imamo mednarodne partnerje. Zato delamo previdno, rigidno, ampak odločno in dosledno z mednarodnimi partnerji za to, da bomo sposobni dejansko potisniti dalje ta projekt in to bomo uspeli storiti seveda z vašo podporo in sodelovanjem. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Tako kot sem povedal od samega začetka, uh, smo v stiski s časom, zato bomo. Uh, dejansko uh, morda prišli samo do vprašanja 35, ža, nažalost pa verjetno ne bomo odgovorili na vprašanje 36, ki ga je postavil gospod uh, Kelly. Uh, In eh, torej vprašanja 37, 38, 39, 40 in 41 bodo dobila pisni odgovor. Naslednje vprašanje 34 postavlja gospod Papa Nikolao. Izvolite, gospa komisarka. Strategija 2020 eh, ima namen, da zagotovi eh, trajnostni razvoj. Evropski svet seveda in parlament morata odigrati svojo ulogo. Pametni razvoj pomeni razvoj, ki temelji na znanju, na inovaciji inovacijah. Zato moramo krepiti vse člene v tej verigi od a, <clears throat> izumov do eh, trženja. Seveda vse eh, je odvisno od eh, kakovosti novih zamisli in sposobnosti, da to spremenimo v blago in storitve, ki jih bodo ljudje kupovali. Zato prvi pogoj, ki ga moramo izpolniti, je krepitev našega znanja in ne zasledovati odličnost. In to je točno to, kar želimo dosleči z Evropskim raziskovalnim svetu. Evropski raziskovalni svet je svetovno priznan kot agencija, ki financira novinarja raziskave, dejansko gre za neodvisno oceno, ki jo je izdala skupina šestih eminentnih strokovnjakov. Eh, čeprav eh, dejansko projekti so eh, se začeli izvajati šele v drugi polovici 2008, beležimo za zanimive rezultate. Naprimer, raziskave, ki se vodijo v okviru Imperial College v Londonu. Dejansko gre za raziskave na kosteh in v ustanovljena je bila tudi neko, neka, eh, neko podjetje, ki bo omogočilo tudi presaditve eh, kostnih celic. Ne na zadnje tudi eh, neke druge univerze so objavile pomembne rezultate o tem, kako lahko vplivamo na krvne celice. To je lahko bistvenega pomena, ko gre za srčno kap in za podobne. Eh, bolezni. Eh, gre torej za celo vrsto novih eh, zamisli, ki spodbujajo nove inovacije in ki eh, lahko nam omogočajo, da se lotevamo svetovnih socialnih izzivov. Na nazadnje ta svet je tudi koristen kot primerjalno telo. Dejansko pri tem smo tudi klasificirali, katalogizirali celo vrsto novih izumov v državah kot Švedska, Francija, Portugalska z pač benchmarkingom na svetovni ravni in z ustreznim financiranjem Evropski raziskovalni svet je dejansko pritegnil pozornost na evropsko raziskovanje. Hvala lepa. Gospod Papa Nikolao, imate možnost, da postavite dodatno vprašanje. Hvala lepa za vaše vprašanje, gospa komisarka. Raziskave so povezane z inovacijami in torej je predpogoj za rast. Želel sem vam postaviti še naslednje vprašanje. Spregovorili ste o Londonu, o Švedski, o Poljski, omenjali ste tudi Portugalsko, če sem pravilno razumel, med eh, južnejšimi državami. Uh, predvsem, ko govorimo o jugu. Ali imamo tam eh, primere dobrih praks, kar zadeva inovacije, kam eh, so, eh, kako so bila uporabljena sredstva, ali so bila ustrezno uporabljena. Jaz postavljam poudarek na te južne države, govorimo o Španiji, o Grčiji, o drugih državah, ki se nahajajo na jugu Evrope. Nam lahko kaj poveste? Hvala lepa. Komisarka, izvolite. Nažalost, jaz nimam konkretnih informacij, po katerih sprašuje eh, gospod poslanec v zvezi z južnejšimi državami v Evropi. Vsekakor Evropski raziskovalni svet eh, dejansko se odziva na eh, prošnjo po financiranju zgolj na predpostavki odličnosti. Se pravi, da to je edino merilo pri ocenjevanju raziskovalnega centra. Eh, vse ostali vidiki niso upoštevani pri odločanju, kar zadeva dodeljevanje financiranja oziroma štipendij. In eh, mislim, da je to razlog, zaradi katerega so pridobili tak mednarodni sloves in ugled v zelo kratkem času, kajti priznano je, da njihove odločitve temeljijo zgolj na odličnosti. To je stvar, ki jo moramo spodbuditi in dodatno razviti. In tudi prepričana sem, da Evropski raziskovalni eh, svet mora še dalje eh, sodelovati z Evropskimi univerzami. Ta svet naslednje leto bo dejansko Eh, sprožil neko zbiranje, eh, zbiranje torej prošen po finančnih sredstvih eh, v okviru postopkov inovacije. <clears throat> In recimo v takih primerjih, ko je treba določen komercialni koncept preveriti, eh, kar zadeva morebitne inovacije ali izboljšanje oziroma kar zadeva tudi vidike intelektualne lasnine. In eh, torej eh, mislim, da je zelo pomembno spodbuditi delovanje tega sveta in zato, da odigrava ulogo katalizatorja po celem svetu. Zanimivo je tudi ugotoviti, da mnoge države članice tudi na jugu Evrope, Evrope dejansko eh, skušajo poštevati koncept sveta in razmišljajo o tem, da bi morali vzpostaviti lasten nacionalni svet na svojemu zemlju. Hvala lepa. Zdaj pa prihajamo na vprašanje 35, ki ga postavlja Pat de Kopp Gallagher o sodelovanju malih in srednje velikih podjetjih v raziskovalnih programih Evropske unije. Izvolite, komisarka, beseda je vaša. Komisija si prizadeva pri spodbujanju MSP-jev pri evropskih raziskovalnih programah in zato, da jim pomagajo, da rezultate svojega delovanja privedejo na trg. To bomo storili tudi v naslednjem delu našega mandata. Komisija si tudi prizadeva, da je ta program čim bolj dostopen za male in srednje podjetja s poenostavljanjem postopkov in seveda ob ustreznem in solidnem tudi finančnem vodenju. Želim želimo torej tudi zmanjševati recimo zahtevo po raznih oblikah zunanja revizije, raznih postopkih in tudi, kar zadev, želimo tudi poenostaviti poročanje. Komisija vsekakor uh, je. Um, sporočila to a, svetu aprila tega leta. A, in kjer, so, kjer je vključena cela vrsta um, ponostavitvenih ukrepov, kot tudi splačevanje pavšalov uh, eh, MSP-jem. Komisija želi uresničiti te ukrepe čim prej in želi predlagati tudi spremembe za pravni okvir. Drugič, komisija je uvedla v, se, v okviru sedmega okvirnega programa, ki je bil objavljen julija tega leta, vrsto ukrepov, eh, ki eh, ciljejo ravno na MSP-je, predvsem kar zadeva njihove proračune. Dejansko eh, smo povečali stopnjo sodelovanja na 15,7 in dejansko še vedno obstaja določena marža za izboljševanje in komisija še vedno pozorno spremlja uresničevanje teh novih ukrepov. Še dodatna pobuda. Eurostar, to je skupna a, pobuda za razvoj in raziskave, ki povezuje a, 27 držav članic in šest pridruženih držav v projektih, ki naj bi bili blizu potrebam trga dejansko želimo uporabiti evropski, evropsko mrežo za spodbujanje inovativnih programov in želimo spodbuditi torej eh, male in srednje velika podjetja in njihovo sodelovanje v, eh, sedmi okvirni, v sedmem okvirnem programu. Želimo pomagati MSP-jem za to, da spodbujamo zavest, sposobnost eh, vzpostavljanja odnosov, sodelovanje v tem programu, sodelovanje v tehnoloških parkih in ne nazadnje tudi tudi posvetovanja za eh, vključevanje eh, MSP-jev v delovne programe. S temi ukrepi pričakujemo, da 20 tisoč MSP-jev se bo okoristilo iz sedmega okvirnega programa. Želimo tudi vzpostaviti platformo za e-učenje tja do leta 2011. Eh, na tak način naj bi olajšali dostopanje za male in srednje podjetja do projektov eh, s tem, da jim ponujamo brezplačno usposabljanje, internetno usposabljanje. Hvala. Hvala lepa. Najprej bom dal besedo gospodu eh, Galagerju, na to pa gospodu Kelju in eh, še eh, drugemu kolegu. Najprej gospod Galager, izvolite. <clears throat> Hvala lepa komisarka za, to, uh, za ta izčrpen odgovor. Uh, Mala in srednja podjetja so hrbtenice evropskega gospodarstva in podpora za ta sektor je bistvenega pomena, če želimo, da, se, da si Evropska unija gospodarsko opomore v bližnji prihodnosti. Evropa 2020 postavlja raziskave in inovacije eh, v samo srčiko Evropske gospodarske strategije. Ampak ali ni res, da je bistveno izboljšati stopnjo udeležbe MSP-jev v okviru sedmega okvirnega raziskovalnega tehnološkega programa? Zato sprašujem gospo komisarko, kaj Evropska komisija lahko postori, da podpre ta sek sektor in da jim pomaga, da črpajo sredstva v okviru letnih raziskovalnih evropskih programov. Hvala lepa, gospod Crowley, izvolite. Na to pa gospod Kelly. Hvala lepa, komisarka, za vaš odgovor. Samo tri točke. 90 odstotkov novih eh, proizvodov iz eh, raziskav dejansko prih, eh, se potem prodaja prek MSP-ju. Ena od največjih težav je vprašanje intelektualne lasnine in ustrezno varstvo te lasnine. Ali obstajajo načrti za usklajevanje med vašimi direktori in drugimi direktori in recimo tudi, kar, recimo, kar, recimo, kar zadeva kvantno fiziko in nekatere druge napredne panoge, kako se to vključuje v okvirne programe komisije. Zdaj pa a, eh, gospod Kelly. Najprej mm, naj povem, da sicer se moje vprašanje navezuje na, na vprašanje, ki je bilo komaj postavljeno. Vi opravljate res odlično delo in kako menite, da bi to lahko bolje opredelili tudi prek eh, delovnih opisov, zato da bodo ljudje dejansko zaupali vašim prizadevanjem. Komisarka, izvolite. Gospod eh, Gallagher, eh, res eh, sem zadovoljna, da mi date to možnost, da odgovorim na to vprašanje v, ob svojem prvem obisku v tem parlamentu v svoji materinščini. Dejansko leta 2009 junija smo želeli z našimi ukrepi izboljšati učinkovitost in hitrost postopkov odločanja. To se seveda navezuje tudi na a, program, ki je namenjen malim in srednjim velikim podjetjem in spodbuje njihovih zmogljivosti. Nekaj odločitev je bilo sprejetih za sodelovanje z temi podjetji v letu 2011 in te odločitve bi morali spodbuditi MSP-je in njihove raziskovalne partnerje v smeri večjega sodelovanja zelo pozorno spremljamo naprede, kar zadeva te odločitve in ta prizadevanja se bodo nadaljevala tudi v letih 2011-2013. Imeli bomo dodatne možnosti, kar zadeva pravila in postopke in sicer z uh, ukrepi za ponostavljanje, tako kot sem prej omenjala. Določene stvari bomo lahko takoj začeli uresničevati v okviru uh, zakonodajnega okvira, ki že obstaja. To lahko izkoristimo za dodatne izboljšave in sicer na različne načine. Nedvomno komisija zasleduje tudi nek drugi sklop z manjšimi spremembami v pravilih eh, delovanja komisije. tako, da bi recimo lahko sprejeli nek maksimalni strošek za vsakega posameznika, ki je se udeležen eh, pri uh, teh dejavnostih. Nedvomno, ko govorimo o velikih um, količinah novih projektov, vse ti projekti, ki prihajajo iz, predvsem iz malih in srednje velikih podjetij, uh, Eh, to je velika težava za ta podjetja. To je ena izmed eh, težav, s katerimi se spopadajo ta podjetja, ne nazadnje tudi intelektualna lastnina. In uh, zaradi tega uh, eden od mojih uh, kolegov, komisar Barnier, se posebno posveča temu področju, tesno sodelujeva in uh, upam, da bo to očitno, ko uh, bomo objavili uh, nove ukrepe v začetku oktobra ravno v zvezi s tem, zato da bi našli neko rešitev v zvezi z številnimi problemi, s katerimi se spopadajo male in srednja velika podjetja, kar se posebej navezuje na vprašanje intelektualne lasnine, kar pa zadeva tudi skranjevanje podatkov. Seveda tam imamo tudi nič koliko priložnosti, ki bi jih lahko izkoristili. Mnoga privatna podjetja, zasebna podjetja menijo, da je to področje velikih, a, a, ki, ki veliko obeta in a, torej dejansko bi želeli ugotoviti v trenutku, ko politika za inovacije bo objavljena ali bo prišlo do resnega prizadevanja za to, da a, damo konkretne, pogumne predloge strani komisije. Seveda se o tem se bomo še pogovorili, ampak taki pogumni predlogi se bodo morali osredotočiti ravno na to vprašanje problemov, pregrad, ki jih je treba odpraviti. Upam torej, da ta podjetja, ki imajo interes za to vrstne, to vrstno delovanje, delovanje, bodo ugotovili, da je komisija pripravljena pozitivno se odzivati na njihove probleme. Gospod Kelly je omenjal torej, hitre rešitve in hitro uh, uh, iskanje oziroma ponujanje določenih rešitev. Mislim, da boste ugotovili, da seveda vse to mora vključiti standarde, pravila, uh, varstvo intelektualne lastnine, uh, Eh, tudi uh, rizični kapital, to je seveda zelo hud problem v tem trenutku za, ma, za številna mala podjetja. To so vprašanja, ki so skupna univerzam, raziskovalnim centrom, javnim, zasebnim podjetjem, tudi samemu Evropskemu parlamentu. Vsakič, ko uh, se ukvarjamo z tem novim ukrepom, dejansko uh, bo treba se lotiti vsakega posameznega elementa, ki spada v ukrep flagship. In eh, dejansko moramo zagotoviti, da tisti, ki imajo interese za to vrstne politike, so pripravljeni se tudi angažirati eh, in sodelovati z nami. Hvala lepa, komisarka, za vaše odgovore, zelo izčrpni in eh, zelo koristni. In zdaj pa ne bomo prešli na naslednje vprašanje oproščam se. Nažalost, vprašanje od 36 do 41 bodo prejela eh, odgovor v pisni obliki zaradi časovne stiske. In sedaj pa prehajamo na prvo vprašanje, ki je namenjeno gospodu Hanu in sicer številka 42 postavlja ga gospod Poselt zadeva strategijo za Podonovje in uh, eh, Euroregije. Uh, Komisar Izvolite, skušali bomo obdelati tri vprašanja v 15 minutah, torej vsak, vsak vprašanje pet minut. Ähm, Hvala. Hvala za vprašanje. Perspektiva sodelovanja med Bavarsko, Avstrijo in Češko republiko je dejansko odlična priložnost. Ta regija, ki obsega pet milijonov ljudi, bi lahko se razvijala na ta račun. Ravno turizem in kultura lahko pri pospeševanju takšne regije igra odločilno vlogo tudi v okviru donovske strategije. Je to področje nekaj posebnega. Tudi pri posvetih za pripravo teh strategij smo se posebej posvetili tudi tem področju, posebej turizem je bil deležen posebne pozornosti. Tudi v sektorju kulturnega sodelovanja je kar nekaj zanimivih pobud, naprimer pri medkulturnem dialogu kar se tiče pospeševanja za posamezne regije, spodbujanja za te regije, je v tej regiji Češka, Avstrija, Bavarska več programov sodelovanja, ki imajo skupaj volumen spodbud okoli 430 milijonov evrov. Mislim, da gre tu za zelo zanimivo količino oziroma številko in na regijah je sedaj, da največ iztržijo iz tega. In mislim, da bi kmalo lahko poglobili to sodelovanje s posebnim skladom. Hvala. Gospod Posad, beseda je vaša. Hvala, gospod komisar, za odličen odgovor. Zdaj da je tu že nekaj novega. Pilzen bo leta 2015 verjetno kulturna prestolnica Evrope. Zanima me, ali je tudi kulturna dimenzija lahko okrepljena v evroobmočju in ali se vam zdi evroobmočje pravilna raven za to vrstne dejavnosti. Gospod poslanec, absolutno, stotstotno sem pripričan, da ravno v kulturnem sodelovanju je čezmejno regionalno sodelovanje nujno potrebno, saj ravno kulturno okolje je tako, da zajema več regij, predvsem kar se tiče administrativnih meja in zato velja izredno pozdraviti, če je to eden od glavnih točk regionalnega sodelovanja v evroregiji. in eh, z pilznom kot, kot eh, kulturno prestolnico se lahko tukaj doda še dodaten impuls. Hvala. Sedaj pa vprašanje gospoda Kravlija, številka 43. Hvala, gospod predsednik, spoštovani gospod poslanec. Veseli me, da vam lahko sporočim, da smo pred nekaj dnevi izdelali pozitivno stališče oziroma ga predložili. Predlaga se finančno pomoč malo več kot 13 milijonov evrov. To je predlog, to pa zato, ker sedaj potrebujemo potrditev strani parlamenta in pa sveta. Na kratko bi vas spomnil na to zgodbo. Prva škoda je bila povzročena 19. novembra 2009. In 27. januarja 2010 je bila posredovana prošnja, to je bila ravno zadnji dan deset tednjenskega roka. Potem so bile potrebne različna dodatna vprašanja. 24. marca je komisija ponovno postavila vprašanje irskim oblastem. Te so potem junija ustrezno odgovorili na to. Problem pa je bil, da zaradi celotne ugotovljene škode je bila oziroma tista osnovna vrednost za nacionalne katastrofe ni bila dosežena in zato smo skušali to klasificirati kot regionalno katastrofo, zato pa smo potrebovali še nadaljne raziskave in te so bile opravljene. In kot rečeno, pozitiven rezultat je sedaj tu. 14. septembra smo lahko posredovali ta predlog. Torej za pokritje stroškov, ki so nastali javnim oblastem, bomo lahko zagotovili stroške, seveda, če bo to potrdil parlament in svet in to sredstvo v višini 13 milijonov evrov. Hvala. Dve kratki do, dodatni vprašanji. Največ dve minuti, gospod Kravlje in gospod Keli. Gospod Kravlje, izvolite. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil komisarju za njegovo odgovor. Mislim, da je največjih težav, ki smo jih bili priča, je bilo še vedno, so bili vedno večji sredstva, vedno večji škoda, kaj ti poplave so potom, potem še sledile. V mojem mestu živi 5000 ljudi in tam je še vedno 19 podjetij, ki še vedno ne morejo odpreti svojih prostorov za, kot posledica teh poplav pred enim letom. Hvala lepa, gospod Keli. Pa spet, in pa če bo hitro, lahko še gospod Gelegres pregovori. Hvala, gospod komisar, za vaš odgovor in hvala tudi za financiranje, ki ga bomo prejeli, kljub temu, da nismo dosegli praga. Bi morda spremenili ravno zaradi tega kriterij za ta prag, kajti če je prag velja za vse države, je potem seveda majhni državi teže doseči ta prag kot veliki državi. Gospod Kelhen. Hvala. Želel sem se zahvaliti komisarju in vsem, ki so zelo tesno sodelovali z irskimi oblastmi. Predvsem pa so te tesno sodelovali tudi s finančno ministrico, ki je tudi se zahvaljuje za to, ta znesek. Ampak tudi jaz bi predlagal, da se spremeni prak. kajti mi smo bili v bistvu na pod tem pragom, ki znaša eno milijardo. Komisar, hvala lepa. Gospodje, za vaše pohvalne besede, ki jih bom z veseljem posredoval predvsem mojim sodelavcem, ki so se tukaj še posebej angažirali. Pravila za solidarnosti sklad predvidevajo, da je prak znaša nič cela šest odstotkov BDP-ja. To bi bilo v primeru Erske trenutno 935 milijonov evrov. Pokritje znaša 3,5 milijard evrov škode. Torej se to nanaša na štiri ali pet velike evropske države, članice, ki pa bodo tu prešle v bistveno više dimenzije. To je eden od razlogov, zakaj je komisija že leta 2005 predlagala prilagoditev solidarnostnega sklada. Namreč v dve smeri po eni strani je predlagala poenotenje praga, tako da bi na eni strani prišlo do zmanjšanja nacionalnega praga, na drugi strani pa do tako rekoč poenotenja obeh kategorij, torej nacionalno in regionalno, nacionalne in regionalne katastrofe. Ne želim vam prikrivati ničesar, zato bi vam povedal, da imamo poprečno dvakrat več prošen za um, nadomestilo škode, kot jih eh, dejansko pokrijemo. To pa zato, ker pač ta praktika ne dopušča, da bi se pri da bi se Evropska unija vključila v refinanciranje nastalih, naštale škode. Poenotenje bi lahko pospešilo tudi sam postopek. Kot vidite na, pri vašem primeru, pri Irski traja vse skupaj 8, 9, 10 tednov, še nekaj tednov bomo morali dodati, torej konec konca bo verjetno minilo eno leto do dejanskega izplačila. To pa je povezano tudi s tem, da je ta solidarnostni sklad umeščen izven proračuna. Druga tema pa je bila, kakšne so kriteriji, kaj se lahko še smatra pod katastrofo, da bi se te kriterije razširilo. Trenutno so tu vključene le naravne katastrofe s solidarnostnim skladom. Zamisel pa je bila taka, da bi to dopolnili v primeru tehnoloških katastrof ti predlogi so bili leta 2005 zavrnjeni strani sveta. Spričo številnih katastrof pa sem ponovno se lotil te teme in pripravljamo prilagojen primer, ki upošteva tudi izkušnje preteklih petih let in uh, upam, da bodo sedaj nekatere države, ki so ravno v preteklih mesecih uživali oziroma so koristili sredstva iz tega sklada, da bodo lahko sodelovali pri tej prilagoditvi in da bomo lahko v prihodnosti lahko zagotovili širše nastavljen sklad, ki bo predvsem bolj eh, hitreje odzivan. Hvala, Brian. Hvala. Gremo naprej k vprašanju gospoda Havita in gospod komisar, lahko odgovorite zelo na hitro, kaj ti pre, na prejšnji vprašanje ste odgovorili v štirih minutah, mi pa bi radi sedaj v treh minutah zaključili. Hvala. Na kratko, nova britanska vlada je sedaj v, ima sedaj tak model, da te strukture postavlja na regionalno raven. Zaenkrat eh, še ni jasno, kako se bodo te eh, strukture oblikovale, zato vam še ne morem dati dokončnega odgovora. Videlo se bo, kakšne bodo te nove strukture. In eh, to lahko mora biti vodi tudi do prilagoditve ustreznih programov. Upam, vendar pa sem malce zaskrbljen da s tem ne bo prišlo do prevelike zakasnitve pri izvajanju projektov. Hvala, gospod Howitt. Hvala za podporo pri tem uh, procesu. Tudi jaz bom hitar in upošteval čas. Pri mojem vprašanju sem vprašal, kakšni posveti so že potekali med komisijo in vlado Združenega kraljestva? To je zelo natančno vprašanje, zelo konkretno vprašanje. Ali so posveti potekali in kakšni so bili? In to ponovno sprašujem. In ali boste bi danes sprejeli, bi potrdili, da sta oba strukturna sklada bistvena in da se bo vse to upoštevalo, ne glede na to, kakšna bo struktura, ki bo veljala. čisto enostavno, da danes ni bilo nobenih stikov v zvezi s tem in eh, ta zamisel kratkoročnega financiranja, če ste to mislili, mora veljati še naprej. Hvala lepa za ta jasen in natančen odgovor. S tem zaključujemo čas vprašanj komisiji in eh, nadaljevali bomo ob devetih. Hvala vsem.